konec glasovanja. Zavrnjeno. 86. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 87. Eh, Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 88. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Začetno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 127. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, sprijeto.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 zavrnjeno, 150 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 90 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 113 glasujemo. Konec glasovanja.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 samo trenutek pozornosti eh, oziroma potrpežljivosti, ker imamo trenutno tehnične probleme. iz tehničnih razlogov še enkrat glasujemo za sto enaintrideset, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 93. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadva številka 4. Za proti eh, sprejeto, pet za, proti vzdržani, sprejeto, 94 glasujemo. Konec glasovanja. Sto enainpetdeset za, proti vzdržani, zavrnjeno, petindevetdeset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 96. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 101. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 11 D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 2 za, proti, vzdržani, sprijeto 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, začetno besedilo v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 17, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 18, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 135, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 19, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 20, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 21, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 22, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 22, za, proti vzdržani zavrnjeno 23 za proti vzdržani zavrnjeno 25 za proti vzdržani zavrnjeno 26 za proti vzdržani zavrnjeno 27 za proti vzdržani zavrnjeno 28 glasujemo konec glasovanja zavrnjeno 29 Zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Začetno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Bomo to preverili prav. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Amandma 31 za, proti vzdržani, zavrnjeno 117 za, proti vzdržani, zavrnjeno 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 33. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 118 za, proti vzdržani, zavrnjeno 22 proti, vzdržani, zavrnjeno, 34 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Začetno besedilo, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 35 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 37, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 136, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 119. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Glasujemo. Konec glasovanja. 39. zavrnjeno štirideset kdo je za proti vzdržani zavrnjeno enainštirideset za proti vzdržani zavrnjeno dvainštirideset za proti vzdržani zavrnjeno triinštirideset za proti vzdržani zavrnjeno štiriinštirideset za proti vzdržani zavrnjeno sto osem glasujemo konec glasovanja Zavrnjeno. 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti vzdržani, zavrnjeno 48 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Um, uvodna izjava je BY, začetno besedilo prvi del za, proti vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti vzdržani, sprijeto. 49 za, proti vzdržani, sprijeto, o, zavrnjeno, oprostite. Uh, amandma 50 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Začetno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 51, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Začetno besedilo, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In zdaj glasujemo o celotnem besedilu poimensko. Glasujemo. Glasujemo. sprejeto. Čestitke. Poročevalcem. Na koncu času um, glasovanja o poročilu gospe Arena nisem povedal, da je s tem uh, prva obravnava v parlamentu zaključena. Ima kdo kakšne pripombe na to? Ne. Torej je prva obravnava uh, tistega besedila zaključena. Uh, Sedaj za dve minuti prekinjamo zasedanje, da bodo kolegi lahko zapustili dvorano in na to bomo prišli na obrazložitev glasov, s čimer pa bomo morali zaključiti ob 14.30, da bomo upoštevali primerno sindikalne dogovore. allora iniziamo con le dichiarazioni di voto ricordo che v redu torej začenjamo z obrazložitvijo glasov še enkrat povem da moramo s tem zaključiti ob 14:30 in tisti ki ne bodo mogli podati svoje obrazložitve bodo imeli možnost za obrazložitev svojega glasu jutri na zasedanju po glasovanju. Nadaljujemo torej z mm, poročilom Marije Arene o um, Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Um, besedo ima Notis Marijas za minuto. Izvolite. Gospod predsednik zelo glasno je in sploh ne vem, če me lahko slišijo. E- Prosim kolege, ki ne bodo obrazložili svojega glasu, da odidejo in da ne motijo govornikov. Eh, poslanec Mariotis. Eh, gospod eh, predsednik, sklad za globalizacijo je dejansko namenjen podpori in spodbujanju zaposlovanja. Kajti nahajamo se v času, v katerem je globalizacija prispevala k visoki brezposelnosti, k outsourcingu, k boju zoper mala in srednja podjetja. In mnenja sem, da sklad za prilagoditev globalizaciji dejansko eh, lahko pripomore k izobraževanju brezposelnih in tudi k njihovi finančni podpori. Eh, žal pa so stvari v Grči take, eh, da sredstva tega sklada do sedaj niso bila izkoriščena. In še enkrat želim opozoriti na to, da ta sklad lahko Eh, pripomore k boju eh, zoper siromašenju grškega prebivalstva. Z eh, to ureditvijo bomo imeli možnost, da se borimo zoper brezposelnost, kajti obstajajo nove tehnologije. Thank you, Mr. President. On the Gospod Howard. We regularly receive uh, and approve reports on the Hvala lepa. Redno dobivamo poročila o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in gre za to, da potrebujemo konkretne dejavnosti za pomoč ljudem v tej situaciji. In v Franciji so še vedno težave v predelovalnem, se, v prodajnem sektorju, v Grciji, Grčiji, v proizvodnem in gre za to, da moramo pokazati solidarnost z ljudmi, ki so v najhujši, eh, najtežji situaciji. Približno 6 milijard je predvidenih za nov Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in zato pozdravljam um, širše obseg uporabe tega skladu eh, in sklada in eh, financiranje se sredstvi, ki od tega izhajajo. Od eh, leta 2007 naprej je ta sklad pomagal eh, ljudem iz 23 držav, eh, žal pa Združeno kraljestvo pri tem ni sodelovalo. Ehm, hvala lepa. Podpiram Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. predvsem zaradi tega, kar vse prinašajo spremembe na uh, globalni ravni, ki smo jim vsi priča. Um, in ta sklad je namenjen tudi prehajanju na brezoglično gospodarstvo in tako naprej. Bi pa želel poudariti primer uh, Združenega kraljestva, kjer Eh, ljudje izgubljajo delovna mesta, eh, v industriji, eh, v rudarstvu in, so prisiljeni sprejemati prekarne zaposlitve. In zato pozivam kolege povsod po Evropski uniji, da sprejemate take akte, ki ne bodo Eh, prispevali le k zapiranju delovnih mest, ampak omogočali odpiranje novih dostojnih delovnih mest. Hvala lepa. Zaradi globalizacije se eh, veliko ljudi eh, znajde na cesti, ampak mislim, da globalizacija predstavlja tudi zelo veliko priložnosti, ki jih naši starši niso imeli. Ampak zahvaljujem se sedaj Eh, Marjani za, to, eh, za ta duh eh, njenega poročila. Pozdravljam tudi amadmaje v zvezi z digitalnimi, tehnološkimi in okoljskimi vidiki globalizacije. Ampak globalizacije se ne moremo lotiti, če ne bomo prilagodili tudi socialnih vidikov. In če si pogledamo mojo državo Latvijo, potem vidimo, da se stvari zelo spremenijo spreminjajo tudi na področju demografije, industrije in tako dalje. Eh, skoraj eh, več, več kot polovico latvijskih državljanov eh, bo starejših od 50 let in zato bo treba poskrbeti za naše državljane tudi, ko bodo te imele same upokojence. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči. Pozdravljam eh, to poročilo, kajti eh, sklad za globalizacijo omogoča pomoč tistim, ki trpijo zaradi sprememb, ki jih ta prinaša. In zlasti pozdravljam nekatere določbe s katerimi eh, želimo eh, znižati um, število odpuščenih delavcev iz 500 eh, tisoč na 200 tisoč. To je zlasti pomembno uh, za Irsko, uh, ki je majhna država in pod predhodnim režimom je bilo težko izpolniti te pogoje. Na Irskem smo imeli deset uh, kvalificiranih uh, projektov in um, Zato uh, pozdravljamo te spremembe. Prav tako uh, pozdravljamo tudi uh, možnost, uh, da se uvedejo nacionalni ukrepi za podporo delavcem. Hvala lepa, gospod Kelly. Eno minuto imate. Hvala lepa. Kot uh, so povedali že kolegi, pozdravljam to poročilo in uh, čestitam poročevalcem. Mislim, da je dobra ideja tudi to, da se eh, porabo eh, sklada podaljša za dodatno leto in eh, tudi, da se prilagodijo ti pragovi, naprimer za državo, kot je Irska, je to zelo pomembno. V nekaterih eh, primerjih eh, so sredstva iz teh skladov omogočila ljudem tudi, da so se osamosvojili, da, se, da so ustanovili eh, lastna podjetja. Dobro se mi zdi tudi to, da smo znižali ta prak iz 500 tisoč na 200 tisoč. To bo omogočilo dostop več ljudem in pozdravljamo ta sklad nasploh. Eh, poročilo gospe lope ehm, fontagné o evropskem socialnem skladu plus gospod marias izvolite. Spoštovani predsednik, politika varčevanja eh, in nasilno finančno prilagajanje je prispevalo k temu, eh, da smo v Evropi dobili celo vojsko brezposelnih in revnih. In ta politika se danes žal še nadaljuje. Eh, obstajajo sicer nekateri ukrepi, ki so bili sprejeti za to, da bi se omilili vplivi tovrstne politike, na primer z ukrepi socialnega sklada, vendar pa s tem eh, ne moremo eh, zatreti zla pri koreninah. In eh, zato bi morala sredstva sklada izkoristiti regije na jugu in ta sredstva bi morala služiti temu, da bi podpirali dolgoročno brezposelne. In potrebne so akcije za krepitev eh, socialne države, torej eh, ukrepi in eh, sredstva, ki bi jih države izkoriščale po najboljši možnostih. Уважаеми господин Господ Неков, в подкрепа на доклада за новия Европейски социален фонд Плюс, Hvala lepa. Glasoval sem za uh, Evropski socialni sklad, um, zato ker se bomo soočali s socialnimi izzivi uh, z brezposelnostjo mladih eh, in z razlikami med eh, izobraževalnimi sistemi in eh, trgom dela. Vse to morajo biti ključne prioritete. Sicer bo Evropsko unijo ogrozil ta pritisk. Prepričan sem, da bi se resnično morali eh, osredotočati na eh, te neenakosti in upam, da bodo eh, ukrepi zlasti zaščitili otroke, revščina prizadane več kot 50 otrok v Bolgariji in eh, treba jim je omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe in do izobraževanja. Situacija je resnično eh, zelo nujna in eh, naša dožnost je, da zagotovimo prihodnost naši mladini. Gospod Mamikins. Hvala lepa, predsedojoči to poročilo mogoča eh, državam članicam, da eh, so eh, prožne pri usmerjanju denarja v najnujnejša področja, kot so zdravstvena oskrba, socialna oskrba in tako dalje. Ampak zdi se mi, da je ključno, da komisija nadzoruje, kako in zakaj je ta denar porabljen. To izpostavljam zato, ker eh, nekatere države, kot je Latvija, naprimer, imajo zelo eh, specifične eh, situacije. Ruska manjšina predstavlja 24 odstotkov ehm, prebivalstva in po eh, septembru 2019 rusko govoreči otroci ne bodo mogli več eh, prejemati eh, pouka v materinščini. In to je tudi jasen sistem, da zaradi takšnega restriktivnega in diskriminatornega pristopa k jezikovni politiki ti otroci, ko bodo starejši, ne bodo mogli študirati. Gospod Palmer, hvala lepa ko sem eh, na zadnje preveril, eh, ni Evropska unija trpela eh, nobene revščine in police v Evropi, veleblagovnicah eh, so eh, zelo eh, obložene. Istočasno pa zelo veliko ljudi trpi zaradi lakote in veliko teh programov za preprečevanje lakote, veliko teh skladov, tega denarja prihaja iz tega sklada. In Brexit bo veliko takšnih eh, težav še povzročijo, kajti niso tisti milijonarni, ki sedijo v Eh, britanskem parlamentu tisti, ki bodo utrpeli največjo škodo, temveč eh, eh, preprosti ljudje in zato bo pritisk na te banke hrane še toliko večji in na to se moramo sreotočiti. Gospa Maletič. Zahvaljujem predsedal. Hvala, gospod predsednik. Nikakor se nismo mogli strinjati za predlogom zmanjšanja vlaganja sredstev v socialni sklad za 7 milijard. In naš predlog predlog gre eh, pravzaprav v eh, obratni smeri in sicer skok eh, na 106 milijard evrov. Skratka, to je zelo potrebno za nova znanja, za digitalno preobrazbo, za novo poslovanje, zlasti za zaposlovanje mladih. Po drugi strani pa je to pomembno tudi zaradi družbene solidarnosti oziroma za izboljšanje ljudi z invalidnostjo, za vključevanje marginaliziranih skupin v vsakodnevno družbeno življenje življenje in zlasti za tudi eh, boj proti revščini. Zlasti pa je to eh, pomembno, ko gre za revščino med otroki. Zato zahtevamo več sredstev in tudi več aktivnosti, ki bodo usmerjene eh, v solidarnost in nova znanja. Hvala. Grazie, onorevole Klun. Prego, minuto. Hvala, gospa Klun. Pozdravljam ta predlog parlamenta, da se okrepi sklad uh, za naslednjo um, finančno obdobje 2020-2027. Um, tu imamo uh, resna sredstva za uh, pobudo za brezposelnost mladih, uh, za evropsko socialno pobudo, za zdravstvene programe. To se osredotoča na brezposelnost, na boljše zaposlovanje, za, na revščino in na socialno izključevanje. Eh, zlasti eh, se eh, te ukrepe osredotočajo na mlade in na otroke in ta sredstva so namenjena neposredno posameznikom, ki jim na ta način omogočijo razvijanje veščin Eh, s katerimi se bodo lahko eh, soočili z globalizacijo. Prav tako doživljensko um, usposabljanje in izobraževanje prav tako um, postaje vedno pomembnejše. Pozdravljam to poročilo in pomembno je, da še naprej uh, podpiramo vse te um, sklade, Evropski socialni sklad in uh, ESF plus sklad za prihodnost. Gospa Šojica, izvolite. Pozdravljam. Pozdravljam ta predlog Evropske komisije za Evropski socialni sklad plus in sicer od 2021 eh, do 2027. Eh, ne gre samo za zaposlovanje in socialno vključenost, ampak to ostaja tudi del celovite kohezijske eh, politike, vključuje tudi Evropsko pobudo za mlade in celo vrsto drugih programov, ki bodo nadaljevanje kohezijske politike. Od 106 milijard evrov mislim, da je to dovolj sredstev. Eh, to je 27 odstotkov celotne kohezijske politike in mislim, da je dobro, da se bodo stvari poenostavile, ehm, kar zadeva pridobivanje teh sredstev, da bo eh, večja prožnost in da se bodo postopki optimizirali. No, kakorkoli že, ta korak je zelo dober in zato sem danes z glasovanjem podprla Evropski socialni sklad plus. Hvala, eh, gospod Kaputo. Nikola, ena minuta. Hvala lepa. Glasoval sem za predlog Evropske komisije o Evropskem socialnem skladu plus za obdobje 2021 do 2027. Ta sklad bo še naprej spodbujal zaposlovanje in socialno vključevanje. Namerava pa tudi zagotoviti korake naprej na področju krepitve Evropske socialne dimenzije. Podpora mladim je tudi glavni cilj. Namreč stopnja brezposelnosti med mladimi je še vedno previsoka, še zlasti na določenih območjih in ta sklad bi naj omogočil um, osebi prilagojene ukrepe, še zlasti mladim in se predvsem uh, osredotočil na uh, mlade, ki so najbolj oddaljeni od trga dela. Ravno tako je namenjen izboljšanju položaja na trgu dela, um, izboljšanju javnih storitev za zaposlovanje ter posvetovanje in usmerjanje delavcev. Glede na to, da so v Evropi zelo velike socialne razlike, kar je zelo zaskrbljujoče, je nujno, da ta sklad velik del svojih sredstev nameni boju proti revščini in zauzemanju za več socialne vključenosti. Hvala, gospod Kaputo. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim poročilom, poročilo Pascal Arimont. Eh, gospa Roza D'Amato ima besedo v imenu skupine EFDD. Hvala, predsedujoči. Kljub temu, da je bilo glasovanje zelo eh, veliko razočaranje eh, pri dveh predlogih sprememb, ki sta zadevala izračun primankljaja, sem glasovala za. Namreč pri tej mešani obliki programov za teritorijalno sodelovanje pa je ta predlog ponudil um, elemente, ki jih je potrebno uh, kritizirati. In v odboru za regionalni razvoj uh, se je skušalo to besedilo izboljšati. Sprememba te strukture programa za sodelovanje na um, področju pomorstva uh, Eh, se žal niso upoštevali specifiki posameznih regij in ravno tako niso bili upoštevani elementi za to, da bi se tukaj unesle bistvene spremembe in to je e, le eden od strateških programov za Italijo in za druge države. Eh, skupni znesek 11 milijard 10 eh, milijard za prve štiri komponente in še ena milijarda za eh, področje ulaganja v inovacije in nove programe. 80 eh, odstotni delež je delež sofinanciranja se strani Evropske unije, s čimer se zvišuje delež iz prejšnjega Eh, časovnega obdobja. Treba pa je zagotoviti dostop do teh sredstev, zato da se bo dejansko lahko začelo izvajati projekte na kraju samem. In zato naj spomnimo, da morajo vsi sestavni deli eh, programov Interreg eh, prispevati k uresničevanju ciljev za trajnostni razvoj. Tudi male projekte je treba pri tem podpreti in dodatno okrepiti ter obdržati in pri tem ciljati tudi na vzpostavljanje povezav med manj razvitimi in bolj razvitimi tistimi regijami. Treba je namreč ustvariti regionalne ekosisteme um, in zapolniti vrzeli pri sodelovanju med regijami, tako znotraj držav kot um, v eh, čezmejnem smislu. Hvala lepa, gospod Marijas, izvolite. Hvala. Vsi vemo, ta eh, sklad za regionalni razvoj eh, podpira regije in projekt Interreg se je izkazal za zelo pomemben projekt eh, za krepitev medregionalnega sodelovanja, pa tudi za sodelovanja med sosednjimi državami. Vendar pa je treba tudi povedati, da se to sosedstvo lahko izkaže tudi kot negativno za določena narodna gospodarstva. Imamo na primer države, kot je Bolgarija, in tam imamo e, nizke davčne kazalnike. E, to pa negativno vpliva na severne regije Grčije, e, ki so sosede Bolgarije. Eh, to je praktično eh, nekakšen davčni dumping in iz tega razloga potrebujemo interreg za to, da bi podpirali tista ljudska gospodarstva, eh, ki predstavljajo ilegalno konkurenco sosednjim državam in zato se podpirajo države, kot je Grčija in tudi podjetja, Eh, ki so izpostavljena eh, nezakoniti konkurenčnosti. Bolgarija izvaja davčni dumping in v eh, Bolgariji imamo zelo nizke kazalnike DDV-ja, pa tudi nizko dohodnino. Hvala, gospa Maletič. Hvala. Eh, program eh, Evropske teritorijalnega sodelovanja je izjemno pomemben za krepitev solidarnosti, zlasti prva komponenta, ki zadeva čezmejno sodelovanje. Zaradi tega mi je zelo ljubo, da smo v parlamentu sprejeli to, eh, da se povečajo sredstva za čezmejno sodelovanje. Tu imamo štiri komponente in, teža je na čezmenjem sodelovanju v predlogu eh, komisije in sicer 11 milijard evrov je vloženih skupaj v ta program, to je dokaj velik znesek, ki mora biti ekonomično izkoriščen in zato uh, sem zelo vesela, da uh, se velik del predlogov sprememb nanaša uh, na izboljšanje in da je to tudi bilo sprejeto v končno besedilo, to pomeni tudi manjša administrativna bremena na strani izvajanja um, teh programov in to so uporabniki v praksi najbolj uh, izpostavljali. In upam, da nam bo eh, uspelo povečati to za nič celih tri odstotka, zato da bi lahko čim več vlagali v inovacijah. Hvala, gospa Šujca. Eh, hvala. Sama sem podprla to poročilo. Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki so delovali v odboru za regionalni razvoj in ki so veliko prispevali k temu, eh, da ta tema postane bolj pomembna in sicer na ta način, da pričakujemo, da se bodo postopki poenostavili, da bo dostop do sredstev lažji, eh, da ehm, to je pravzaprav bistvo. Eh, vemo, zakaj je bil Interreg ustanovljen, zato da bi države, ki imajo skupno mejo, bodi si na kopnem ali na morju, sektorju bolje med seboj sodelovali, eh, gre za manjše projekte, eh, državljani eh, skupaj z državljani, to zelo pozdravljam in upam, da bo tudi to poročilo prispevalo k večji prožnosti, k zmanjševanju administrativnih ovir, k večji ekonomičnosti koriščenja in da bo to koristilo našim državljanom in teh 12 milijard evrov nikakor ni zanemarljivih, zato pozdravljam to pobudo in seveda za zahvala gre parlamentu, um, ki je izboljšal eh, poročilo za predlog izpreme. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa k poročilu o postopku za registracijo pesticidov. Gospod Nekov, izvolite. Doklad dava me jasen signal na Evropejskata komisija, a je na industrijata. Hvala. Hvala lepa. Z izglasovanjem tega poročila smo dali jasen signal Evropske komisiji in pa industriji glede um, izdaje dovoljen in pa uporabe uh, kemičnih uh, proizvodov. Um, ti, uh, teh ne moremo več uporabljati na uh, način, uh, kako jih uporabljamo danes. Um, Ne potrebujemo uh, ljudi, kot so Dwayne Johnson, ne potrebujejo takih močenikov in ne potrebujemo ljudi, ki bodo umirali zaradi raka, eh, zato da bi uh, uh, industrija razumela, da uh, določene kemikalije predstavljajo grožno in predstavljajo tveganje uh, za uh, človeško zdravje, za biološko uh, raznovrstnost, uh, za čebele naprimer in tako dalje. moramo eh, se eh, močno boriti proti nezakonitemu uvozu pesticidov in eh, moramo tudi izboljšati nadzor zlasti na bolgarskih mejnih prehodov in to v korist evropskih državljanov. Gospa Forenca zelo zadovoljna sem z delom, ki ga je upravil odbor PEST v teh mesecih, pri katerih sem sodelovala in tudi zadovoljna sem s pripravo tega poročila. Zadovoljna sem ravno tako z današnjim glasovanjem, ki kaže na pomemben korak naprej, ki smo ga naredili v smeru zagotavljanja preglednosti, še zlasti po tej zaskrbljeni zadevi eh, z glifosatom. Eh, Seveda bi želeli biti še bolj usklajeni s kampanjo Ustavite glifosat, ampak vsekakor eh, smo naredili pomemben korak naprej. Glifosat je mm, neselektivni pesticid, ki ima isti učinek na vse rastline, tudi pri različnem doziranju. To je pesticid, ki se ne razgradi in izgine z lahkoto. In zato to poudarjam, zato ker je tudi v moji regiji v Apuliji bila najdena zelo velika količina glifosata v tleh dveh, še zlasti v področju Salenta, um, kjer so bili ti pesticidi uporabljeni v zelo velikih količinah. Tako da sem res zadovoljna, da smo s sprejetjem tega poročila naredili pomemben korak naprej. Gospa Evi. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz sem zadovoljna z rezultatom, ki smo ga dosegli z današnjim glasovanjem. To poročilo je zelo pomembno. Eh, zadeva postopek za registracijo pesticidov in lahko prispeva k temu, da bo Evropa končno odgovorila na zahteve milijonov evropskih državljanov, ki eh, zahtevajo, da bi strupene in nevarne snovi, ki so nevarne ne le za zdravje, ampak tudi za okolje in za biološko raznovrstnost, končno prepovedali. Eh, in zato je pomembno zagotoviti izvedbo preglednih, javnih, neodvisnih znanstvenih študij. To je pot, ki jo moramo prehoditi, zato da bomo zagotovili, da taki škandali, kot eh, je bil škandal s glifosatom in z dokumenti eh, o znanstvenih študijah, ne bi ponovili. Hvala. Gospa Goda. Eh, to poročilo glede izdaje dovoljenj eh, za pesticide v Evropski uniji eh, je poročilo, ki se eh, ukvarja z eh, sistemom eh, izdaje teh dovoljenj in glifosat, afera z glifosat je jasno pokazala, da tu vlada kar precejšna korupcija pri izdaji teh dovoljenj. Ta, to poročilo se mi zdi zelo sramežljivo in samo delno odgovarja na izzive, ki se pojavljajo na področju pesticidov. Mislim, da bi potrebovali veliko bolj poglobljeno reformo um, uh, postopka izdaje dovoljenj za pesticide. Glasovala sem za to poročilo, ampak uh, moramo pa uh, EFSO prisiliti v večjo transparentnost, zato da ne bo prihajalo do konflikta interesov. Honorevole Morel, prego un minuto. Euh, Gospod Morel. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Eh, izglasovali smo eh, smernice za izboljšanje učinkovitosti preprečevanja uporabe nevarnih fitosanitarnih proizvodov. Ampak istočasno pa preberemo v medijih, da en od institutov, ki je delal za EFSO, da je preprosto prekopiral eh, eh, velik del nekega poročila Monsanta, ki je eh, proizvajalec glifozata, ki je nevarna snov, kot je škandal že pokazal. Pred tem si ne smemo zatiskati oči, parlament mora pozvati na odgovornost eh, EFSO, komisijo in eh, vse, ki so s tem povezani, kajti eh, sicer bomo izgubili lasno verodostojnost. Dobro je, da opozarjamo na nevarnost glifozatov in tako dalje, ampak treba je tudi kaznovati tiste, ki to kršejo. Gospod Pospišil, izvolite. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pod podprl sem to eh, poročilo, kajti prizadevam si eh, za eh, strožja Eh, strožja pravila pri eh, izdajanju dovoljenj za pesticide. Mislim, da bo to eh, vodilo v boljšo zakonodajo na, podro, na tem področju za prihodnost 27 držav Evropske unije. Ampak žal, naprimer, en od mojih amadmajev ni bil sprejet, naprimer, glede preizkušanja pesticidov na živalih. Eh, v vsakem primeru eh, eh, je sedanja zakonodaja dobra, ampak nova zakonodaja pa bo še boljša in zato me veseli, da je bilo to poročilo sprejeto, da bo, do, da bo nadzor nad novimi pesticidi, ki bodo dani na trg, stroži. To pozdravljam. Gospa Švojca. Hvala. Hvala za skrbljeno zaradi prekomerne uporabe glifozata je vodila eh, do oblikovanja ad hoc eh, odbora za te zadeve. Mislim, da je eh, delo tega odbora bilo zelo konstruktivno in to je pravzaprav eno redkih poročil, kjer so stališča levih in desnih zelo blizu To pomeni, da smo unisono danes glasovali, kar kaže na to, da gremo v pravo smer. Obstaja ta dve fazi registracije. Ena je na evropski ravni, ko gre za aktivne šinkovine, druga pa je na nacionalni ravni, Eh, ko gre za uporabo eh, sredstev za zaščito rastlin. In mislim, da je to zelo dobro, da eh, gre za postopen postopek, da gremo v dobro smer, kajti moramo vendarle upoštevati zdravje ljudi v Evropski uniji in ko govorimo o tem, je zdravje številka ena. Hvala. In še gospod Polčak kot zadnji govornik. Podpořil tento návrh. Hvala lepa. Bil sem eh, za to eh, poročilo. Mislim, da je zelo pomembno, da smo odgovorni in vzdržni na tem področju. Naprimer, In to ne velja samo za Evropo, temveč eh, tudi drugot. Naprimer na Češ, v Češki republiki se glifosat veliko preveč uporablja. Te snovi deluje na ta način, da uničuje vse, kar je zeleno. In mislim, da eh, na trgu obstajajo boljše alternative že danes. In zato eh, potrebujemo čim večjo preglednost. Moram priznati, da ko sem bil v odboru Agri, eh, me je ena študija, ki ni bila transparentna, zavedla lahko bi trdili, da je šlo za ponarejeno študijo. Kriteriji morajo biti eh, stroži, vse skupaj mora biti bolj pregledno, zato sem eh, za to poročilo in upam, da bo eh, pristop, ki spoštuje okolja, prevladal. Hvala lepa, hvala vsem kolegom, ki so imeli besedo in zasedanje je prekinjeno do 15.